<clears throat> Hm? Meine Damen und Herren, spoštovane dame in gospodje, lahko začnemo. Dovolite, da vas prisrčno pozdravim v prvi točki eh, dnevnega reda. Vsi ste eh, predlog dnevnega reda dobili. s eh, obisk kongresnika to, tega ne bo, on nažalost ni mogel priti. To za nas pomeni, da lahko to točko dnevnega reda prečrtamo. Za koordinatine pa to pomeni, da bomo s sestankom koordinatorjev nadaljevali ob 5. uri. Če nima nihče nobenega predloga in želje, lahko dnevni red takšen, kot ga sprememo drugih informacij nimam. E, zapisnike imate, če imate kakšne pripombe, prosim, da to javite. In s tem prehajamo na četrto točko dnevnega reda, kratka predstavitev na temo zanesljivosti oskrbe s plinom. Pred nekaj časa smo sklenili, da bomo imeli kratko predstavitev, ker si hočemo to še bolj natančno ogledati. Mi bi hoteli se seznaniti z preiskavami oziroma s predlogom komisije eh, in zato smo povabili strokovnjake. Tu je tudi naš podpredsednik oziroma eh, poročevalec Vidal Kvadras, tudi on je med nami in pozdravljam strokovnjake. Gospod Bolc, nažalost, je eh, zadržan, gospod Šmelcer bo prišel, potem eh, von Bojem, Kramer in Becige so tukaj. Mi smo se dogovorili, da bo vsak strokovnjak govoril približno 10 do 15 minut, toliko ima časa za svojo predstavitev. Potem pa Eh, lahko pričnemo tudi z eh, razpravo. Torej, dali bomo besedo kar strokovnjakom, razen če bi gospod Vidal Kvadras hotel kaj povedati. Ne. E, po, pre, strokovnjake bomo poslušali po vrstnem redu, kot je predvideno. Prvi ima besedo Mihajl Šmelcar. Uh, Najlepša hvala, da ste me povabili. Danes tukaj zastopam skupino evropskih regulatorjev za plin in elektriko. Sam delam pri avstrijskem regulatorju, ki je odgovoren za plin in uh, ker se to precej razlikuje od uh, drugih držav, pri nas v Avstriji je regulator odgovoren tudi za nekatere vidike zanesljivosti oskrbe, uh, Eh, kajti v Avstriji je um, regulator odgovoren za preprečevanje kriz in je tudi tisti, ki izvaja načrt za preprečevanje kriz, hkrati pa izvaja tudi nadzor. In na podlagi tega sem, na podlagi teh izkušenj sem tudi predstavil svojo uh, predstavitev. Če si pogledamo situacijo na začetku letošnjega leta, v prvih dveh tednih januarja, smo bili priča krizi, In eh, videli smo, da je zelo pomembno, da imamo dobro delujoč eh, notranji trg za plin in eh, v nekaterih delih Evrope, sploh v jugovzhodnji Evropi, kjer trgi med seboj niso povezani, smo videli, da so bile težave bistveno večje kot v drugih državah, kjer so trgi med seboj bolje povezani in kjer je lažje imeti tudi prožen sistem prenosa plina. Ravno tako smo videli na podlagi situacije na začetku leta, kako pomembno je, da uh, ponudniki lahko kupujejo plin tudi od drugih ponudnikov in uh, zato je notranji trg plina najboljša eh, garancija za zanesljivost oskrbe. Ravno tako in take so tudi naše izkušnje v Avstriji, smo videli, da je bolje, da pustimo trgu, da sam deluje, dokler je to mogoče, kajti v takem položaju uh, ponudniki in tudi operaterji infrastrukture um, najdejo številne rešitve za povratne tokove. Uh, in ni potrebno pričeti z vladnimi intervencijami, kajti eh, kadar do tega pride, se vsi tržni udeleženci ustavijo in čakajo, kaj se bo zgodilo. Zato mislimo, da je pomembno, da trg samo, eh, samodejno deluje, dokler je to. Eh, mogoče seveda pa to pomeni, da je potrebno redno nadzirati zanesljivost oskrbe, potrebno je vedeti, kakšno je popraševanje in kakšna je ponudba. Mislimo, da v situacijah, kakršno smo imeli na začetku letošnjega leta, da je vse evropski odziv zelo pomemben in da je pomembno vedeti, kakšen je položaj v različnih državah, tako da imamo celotno sniko in lahko v upoštevanju te pripravljamo ukrepe. Pomembno pa je tudi seveda, da si države med seboj pomagajo. Uh, Eh, torej, kar zadeva um, ERGG, naša skupina pozdravlja predlog komisije za novo ureditev zanesljivosti oskrbe. Nekaj vprašanj je tukaj, ki so po našem mnenju ključnega pomena. Mislimo, da je potrebno imeti jasno predelitev vlog in odgovornosti, ne samo kar zadeva posamezne organe, ki so vključeni uh, v uh, primerih uh, Eh, izrednih razmer, ampak eh, naj bi to vključevalo tudi vse akterje na trgu. Eh, pomemben je preventivni akcijski načrt, zato da imajo vsi udeleženci jasno idejo, jasno predstavo, kakšna je njihova vloga. Ravno tako so pomembni standardi za infrastrukturo in za dobavo. Kot smo videli na začetku leta, Eh, ni šlo za evropsko krizno situacijo, kajti v severnih delih Evrope je bilo na voljo dovolj plina. Vprašanje pa je bilo, kako ta plin potem pripeljati do tistih držav, ki so se soočale s težavami. Torej, standardi pri infrastrukturi so zelo pomembni, vendar pa je potrebno razlikovati med standardi za infrastrukturo in standardi za dobavo. Eh, ravno tako pa je vse to pomembno tudi z vidika konkurence, zato da imajo vsi ponudniki enak položaj, eh, kar zadeva konkurenco. Eh, ravno tako je po našem mnenju potrebno opredeliti jasne korake, kar zadeva izredne razmere na ravni skupnosti. In eh, tukaj je pomembno to, kar sem že omenil, da bi torej sam trg moral delovati, kolikor dolgo se da. Če pa trg kot tak ne more rešiti težav, potem so potrebne vladne intervencije. Eh, tisto, kar je tudi zelo pomembno, je, da se oblikuje preventivni akcijski načrt in načrt za izredne razmere. Uh, To smo v Avstriji pripravili leta 2006. O teh načrtih smo razpravljali z vsemi udeleženci na trgu in zelo smo bili veseli, da eh, smo tudi v začetku letošnjega leta imeli ta načrt, kajti vse eh, vloge, vse odgovornosti, vsi procesi so bili v tem načrtu jasno opredeljeni in eh, tudi predlog, da bi uskladili to vrstne načrte na regionalni in na evropski ravni, je dober, kajti to je zelo pomembno. Pomembna je tudi vloga skupine za koordinacijo na področju plina, eh, kajti na ta način je mogoče usklajevati načrte in izmenjavati informacije. Eh, zato je pomembno krepiti vlogo te skupine. Tukaj pa vidite, katera pojasnila so še potrebna nacionalni regulatori bi lahko bili vključeni v priplavo preventivnih načrtov in načrtov za izredne razmere. Eh, v Avstriji imamo nekaj izkušenj s tem, kaj ti eh, naši regulatori so zelo blizu trgu in imajo zelo dober pregled nad situacijo in eh, zato je vključitev regulatorjev lahko zelo pomembna. Ravno tako mislimo, da bi morali bolje pojasniti obveznost povratnega toka. Eh, omogočiti bi bilo potrebno izjeme za tiste plinovode, ki so povezane s proizvajalci, torej s proizvodno, kjer ni mogoče izvajati eh, povratnega toka. Načeloma pa so obveznosti povratnega toka zelo pomembne, eh, sploh Eh, ko pride situacija, kakršno smo videli v vzhodnoevropskih državah. Ravno tako mislimo, da je potrebno um, jasneje opredeliti tudi porazdelitev stroškov. Uh, Eh, ko gre za naložbe v določeni državi, od katerih ima koristi tudi druga država. Zelo pomembno je imeti jasno sliko glede tega, kdo je eh, odgovoren za to vrstne naložbe in eh, kdo ima od tega koristi. Še nekaj, kar smo videli v začetku leta, je, da je potrebno upoštevati tudi proizvodnjo elektrike in ogrevanje nadaljavo, sploh kar zadeva poseben status zaščitenih odjemalcev. Eh, te, to skupino je potrebno omejiti, eh, vendar pa je proizvodnja elektrike in ogrevanje nadaljavo zelo pomembno tudi z vidika upravljanja s krizami. Ravno tako smo prepričani, da bi, bil, da bi moral biti prag za izredne razmere v skupnosti postavljen na višji ravni, Kot eh, smo videli, so nacionalni in regionalni ukrepi lahko bistveno bolj učinkoviti, kot pa uh, ukrepanje na ravni skupnosti. Potem pa, če se vrnem na naložbo povratni tok, ki so zelo pomembne v določenih regijah v Evropi, ki so bile najbolj pod vplivom zadnje krize. Če pogledamo, Eh, kakšne so bile naložbe v povratni tok v jugovzhodni Evropi, se njihova višina eh, ocenjuje na 80 do 90 milijonov evrov, če pa pri tem upoštevamo eh, tudi izgube, kot so o njih poročali javni organi, potem tukaj govorimo o kar nekaj 100 milijonih evrov, kar kaže, da so naložbe v povratni tok izredno pomembne, saj zneski za te naložbe niso visoki bi pa eh, ob takih naložbah lahko to vrstne situacije bistveno bolje razrešili. Kaj je še potrebno za boljše reševanje potencijalnih prihodnjih kriz? Eh, to je deloma eh, vključeno tudi v druge uredbe, eh, sploh v tretji svežen. Potrebno je več preglednosti, kar zadeva eh, plinske tokove in raven zalog. Eh, tiste države, ki niso bile neposredno pod vplivom eh, krize, eh, Um, torej tudi o teh državah potrebujemo podatke o njihovih zalogah, potrebujemo več pregled, eh, preglednosti, kar zadeva dejanske tokove. Eh, hkrati pa je preglednost zelo pomembna ne samo za konkurenco, ampak tudi za varnost oziroma zanesljivost dobave. Eh, potreben je boljši dostop do uh, fleksibilnega uh, oziroma tistega prostega plina na trgu. Ravno tako je potrebno bolje izkoriščati obstoječe zmogljivosti. Na začetku leta smo videli, da je trajalo kar deset dni, uh, preden je plin z severa Evrope prišel v jugovzhodno Evropo. In če bi imeli boljše upravljanje zmogljivosti, bolj usklajeno upravljanje, bi lahko to vrstne situacije hitreje razrešili ravno tako je potrebna diversifikacija infrastrukture in eh, tukaj si je potrebno zastaviti vprašanje, kakšna je eh, energetska politika Evropske unije in eh, naj bi, kako naj bi se ta razvijala v prihodnje. Eh, ravno tako pa, to se je izkazalo za uspešno v Ameriki, bi se morali bolj osredotočiti na domačo proizvodnjo. V ZDA so bili dokaj uspešni z nekonvencionalnim plinom, hkrati pa moramo poskrbeti tudi za zadostne naložbe. In eh, desetletni načrt, ki se predlaga v tretjem svežnju, je zelo pomemben, potrebno pa je poskrbeti, da se te naložbe potem tudi uresničijo. Hvala za vašo pozornost. Prisrčna hvala eh, za vaš eh, izvajanje, tudi hvala, da ste bili kratki. Naslednji je Van Bohemen, eh, član IEA, imate besedo. Okay. Uh, Hvala, gospod predsednik. Podal bom kratko predstavitev v kakšnih petih minutah o evropskem trgu s plinom in o dogodkih lanskega januarja. Potem pa bom v desetih minutah dodal še bolj specifične komentarje na uredbo, e, o kateri govorimo. Če vam pokažem nekaj prosonic v zvezi s proizvodnjo plina v Evropi in eh, kar zdajva primerjavo z drugimi regijami sveta. Vidite eh, številke za 2006 in 2030 in kot vidite bo v skupini OECD Evropa, ki vključuje norveško eh, proizvodnja predvsej padla. Potem pa tukaj vidite tudi povpraševanje in kot vidite proizvodnja brez norveške uh, Eh, bo precej padla, medtem ko bo popraševanje še naprej raslo in to kaže, s kakšnimi težavami se Evropa sooča, eh, ko poskuša eh, poskrbeti za zadostno dobavo za vse večje popraševanje. Te številke temelijo na napovedih za energetiko za celoten svet, Eh, nove številke bomo dobili v prihodnjih dneh. Eh, danes vam jih ne morem podati, boste jih pa nedvomno zasledili v tisku, ampak trend ostaja enak. Če si pogledamo krizo začetka letošnjega leta, eh, izgubljenih je, priblu, je bilo približno 5 milijard kubičnih metrov plina v Rusiji oziroma v povezavi od Rusije do Ukrajine in pa še kakšna dva še kakšni dve milijardi v Ukrajini sami. Eh, deloma eh, smo eh, ta primankljaj pokrili z plinom iz določenih evropskih držav, ki so imele večje zaloge. Nekaj je bilo tudi tekočinjenega plina iz Rusije in pa iz držav proizvajalk Norveške in Nizozemske. Kot je povedal, Eh, že prejšnji govornik, je kar nekaj časa trajalo, preden se je trg dejansko odzval. Že prvi dan eh, so bili odzivi dobri tam, kjer eh, trg dobro deluje, sploh kar zdaj pa povezovalni vod med Združenim kraljestvom in Belgijo. Eh, povečala pa se je tudi dobava iz Rusije po eh, drugih poteh, ki vodijo v Evropo. Nekaj dni kasneje so Nemčija, uh, Hrvaška in uh, druge države um, pridobile tekočinjen plin iz Turčije. Nekaj več dni je trajalo, priden je Mačarska povečala pritok Srbiji in Bosni, še dlje pa je trajalo, preden se je eh, začel izvajati povratni tok iz Češke na Slovaško in iz Grče v Bolgarijo. In to pravzaprav kaže na težave s povratnim tokom, ne samo na tehnične težave, ko je potrebno spremeniti smer delovanja plinovoda, ampak tudi eh, to kaže na težave pri pogodbah, kajti eh, operaterji teh plinovodov niso navajeni na to vrstne razmere in kar nekaj časa je trajalo, predno so se prilagodili. Eh, kar mislim, da je pomembna lekcija za prihodnje in kar zadeva prihodno zimo. Mislim, da smo tukaj kar nekaj stvari že rešili, kajti tudi eh, te drugačne pogodbe so zdaj že predvidene, kar je seveda zelo koristno. Zdaj pa naj nakratko spregovorim še o sami uredbi Eh, v okviru naše agencije so se 14. in 15. oktober sestali ministri za okolje, ki so govorili o zanesljivi oskrbi s plinom in podali jasno izjavo. Eh, dobro delujoč trg je najboljši način za zagotavljanje eh, varnost, varne oskrbe. Vsaka država bi morala revidirati svojo politiko in izboljšati pripravljenost na krize, Eh, in pa tretjič potrebno je nadzorovati eh, napredek držav članic pri predvidenih scenarijih, pri reviziji politik, spodbujati pa je potrebno kolektiven pristop in tesno sodelovanje znotraj Evropske unije. Naši ministri torej vedo, da se. Uh, na področju plina vedno bolj vzpostavljen globalni trg, eh, čemu smo priča v zadnjih letih. In posledično tudi regionalne krize lahko hitro postanejo globalne. Naša agencija ima dober sistem za krize na področju nafte, eh, kjer imamo določene simulacije in razno razne vaje. In, uh, odločitve na tem področju sprejema nes, naš upravni svet, kjer so zastopane vse e, članice. E, k ukrepanju pa lahko pozove ali katero članic ali pa naš direktor, glede na to, ki je prišlo do moten. Imamo redne vaje, ki zagotavljajo, da je mogoče to vrstne odločitve sprejeti v 24 do 48 e, eh, urah. naši ministri se tudi želijo izogniti eh, pre podvajanju ukrepov na ravni naše agencije in pa na ravni Evropske unije. Zato naša agencija nedvomno ne bo vzpostavljala lastnih ureditev. Eh, videli bomo, kaj se bo razvijalo v Evropi in eh, podpirali odločitve Evropske unije. Eh, osnutek uredbe je zelo podroben in eh, bo nedvomno sprožil številne pravne in tudi tehnične razprave. Tukaj so štiri ključne točke. Infrastruktura, dobava, eh, preglednost in možnost hitrega ukrepanja, kadar pride do kriz. Ampak nasplošno naša agencija pozdravlja pristop, ki ga zauzema ta uredba, kar zadeva infrastrukturo zato, da bi lahko dobavljali plin eh, v količinah, kot ga potrebujejo eh, akteri na trgu, mora biti naša infrastruktura odporna. In eh, ne bom šel v podrobnosti, ampak imam pet komentarjev, kar zadeva predlagano uredbo. Ni jasno, ali osnitek uredbe eh, N-1 izračunava glede na zmogljivosti ali na uh, vršne volumne. Uh, vršni volumni bi morali biti zadostni uh, in ni potrebno poštevati um, odveč oziroma um, povečane zmogljivosti, kadar uh, ta ni uporabljena. Ravno tako ne vidim, zakaj bi morala biti zaloga omejena na 60 dni. Tretjič, standardi morajo veljati tudi za tranzit. Sosednje države uh, so odvisne uh, ena od druge, ampak uh, samo tranzit v držav, ki so med seboj v stiku, bi moral biti uh, dovolj. Četrtič, uh, ukrepi na uh, strani popraševanja lahko uh, uh, eh, imajo pomemben vpliv, ampak m, eh, potrebno je jasno razlikovati med standardi za infrastrukturo in standardi za dobavo. In pa še zadnji komentar, kar zadeva zaloge. Zaloge plina so zelo pomembne, kot smo videli v januarski krizi, kajti 75 odstotkov primankljaja eh, smo lahko pokrili iz zalog. Vendar pa potrebno se je zavedati, da je Evropa imela takrat veliko srečo, se je bilo zaradi krize eh, popraševanje nizko, eh, zaloge pa velike, ker smo bili na začetku zime. Večina plina je prišla iz komercialnih zalog in eh, te so ponavadi do konca zima izpraznjene. Kaj bi se torej zgodilo, če bi kriza prišla konec marca, na primer? Strateške zaloge in eh, nadzor vlad je en način, kako bi lahko to rešili, vendar pa. Uh, Lahko bi to rešili v obliki eh, zalog, ki so v lasti vlade ali pa zalog v komercialni lasti z ustreznimi pogodbami. Eh, Če ni zmogljivosti za podzemno skladiščenje, bi lahko bile te zaloge skladiščene tudi v sosednjih državah in mislim, da je to zelo skladno z regionalnim pristopom, ki ga zauzema ta uredba. Kar zadeva uh, dobavo plina, standardi za dobavo se razlikujejo od infrastrukturnih standardov. Dobava plina Eh, je lahko sama po sebi nezadostna, kot smo to videli januarja, čeprav je infrastruktura dobro delovala. Eh, zaščiteni odjemalci niso stranka v odnosih med operaterji in eh, ponudniki plina in upravičeno pričakujo, da bo plin v vse čas tekel, zato, bi, zato bi morala javna podjetja dajati neko jamstvo, da bodo oskrbovala zaščitene odjemalce vendar pa tu že imamo določene ureditve, zato ne vem, zakaj tudi ta predlagana uredba vključuje standarde za dobavo in zakaj imamo dvoj različne standarde glede na letne čase. Eh, potem eh, elektrika elektrika in plin eh, sta v številnih državah pogosto povezana, kajti plin se pogosto uporablja tudi za proizvodno elektrike. V nekaterih državah eh, plin predstavlja kar 60 odstotkov energije za eh, proizvodno elektrike. Pogosto pa je tudi umestni člen v solarni in veterni energiji. Ravno tako pa je potrebna tudi elektrika za distribucijo plina. In v večini primerov tudi uh, grelci na plin ne delujejo brez elektrike. Ta uredba pa se s tem ne okvarja, torej ne vzpostavlja povezave med uh, varno skrbo elektrike in plina. Uh, varna oskrba manjših odjemalcev ni dovolj in tudi nič ne pomeni, če ni povezana z zanesljivo oskrbo elektrike. Uh, kar zdeva povratni tok. Kriza z januarja 2009 je pokazala, da plina ni lahko transportirati po Evropi. Težko ga je premikati, oziroma eh, transportirati z vzhoda na zahod ali z severa na jug, predvsem zato, ker infrastruktura ne eh, omogoča povratnega toka ali pa ker ni ustreznih pogodb. Eh, velik del tega smo do sedaj rešili, nekaj prizadevam bo še potrebnih, ampak. Eh, Zdaj imamo dejansko tudi svežne Evropske unije, ki nudijo finančno podporo. V preteklosti ni prišlo do ustreznih naložb, ker je uredba predvidevala, da naj bi v velikem deležu eh, take naložbe financirale države same, čeprav so od njih imele koristi tudi druge države. In vidimo, da se s to uredbo zdaj ta ovira odstranjuje, kar ocenjujemo zelo pozitivno. Eh, vendar pa bi uredba utegnila iti eh, predaleč, kaj ti zahteva, da bi bili vsi povezovalni vodi taki, da omogočajo povratni tok. Eh, po drugi strani pa eh, morda tudi zmožnost povratnega toka ni dovolj, če ni ustrezne infrastrukture, ki bi to uh, Eh, podpirala. Potrebna bo dodatna ocena standarda N1, preden se to začne, N minus 1, preden se začne to uresničevati. Prekinitev, na prekinitev dobave plina se je potrebno ustrezno in hitro odzvati, zato da ne pride do prekinitve dobave um, gospodinstv, kajti to vrstna. Eh, to vrstno dogodek je bistveno hujši, kot če pride do prekinitve dobave z elektriko. Vsaka država se mora torej pripraviti na morebitne motne v dobavi plina, imeti mora ustrezne uh, organizacijske zmogljivosti, kot naprimer predviden scenarij, predvidene vaje, ravno tako pa mora biti to usklajeno tudi s sosednjimi državami. In kot sem že povedal v zvezi z elektriko, mislim, da je uh, dobro, da bi tudi. Uh, distributerji elektrike sodelovali pri pripravi tovrstnih načrtov za nujne razmere. Prisrčna hvala za to zanimivo informacijo in za oceno predloga. Naslednji ima besedo Marcel Kramer, predsednik agencije GIE. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imel bom zelo kratko predstavitev in mislim, da nekatere pripombe, ki jih bom danes posredoval, že odslikavajo pripombe prejšnjih govornikov. Sveda, najprej moram podariti, da je zelo jasno, da je plin ključni del oskrbe z energijo in zato se danes tudi tukaj. Poleg tega se tudi zavedamo, da je plin eden izmed najbolj čistih gorivni, eh, fosilnih goriv. In zato ga bomo tudi uporabljali v prihodnje. Z našega stališča je zato tudi logično in pomembno, da so vlade tiste, ki postavijo okvir, ki spodbuja tudi samo konkurenčnost in obstojnost trga s plinom. In seveda danes bom govoril o tretjem energijskem svežnju in na zadnje bom tudi izpostavil, da nas čaka še ogromno dela. Če hočemo seveda zagotoviti, da bomo tretji energijski svežen tudi ustrezno in pravočasno uresničili. Poleg tega moram tudi govoriti o sami zanesljivosti oskrbe s plinom. Moramo se vprašati, kje in kako lahko to okrepimo. Naložbe spodbuja trg. Podjetja vlagajo predvsem zaradi tega, ker odjemalci in dobavitelji plina hoče imeti več plina seveda nahajajo pa se v sistemu, ki je ponavadi nadzorovan. To pa tudi pomeni, da se mora veliko krat vlada odločiti, da moramo imeti dodatno infrastrukturo, ki je ne spodbuja trg. To pa tudi pomeni naslednje, kje pravzaprav hočemo imeti dodatno infrastrukturo, da bi seveda zagotovili večjo zanesljivost oskrbe s plinom. In kaj sami trgi in obstoječi ukrepi ne morejo rešiti. Poleg tega se moramo tudi vprašati naslednje in Ad van Bohemen je to tudi povdaril, se pravi, gre za kazalnik N-1 in mislimo, da je to zelo grob inštrument, eh, s katerim pravzaprav ne bomo prišli do ustreznih odgovorov. Potem se seveda moramo vprašati o pravočasnosti, o skrbe s plinom, eh, če bo seveda nova infrastruktura to tudi zagotovila. Potem se moramo tudi vprašati o finančnih pravilih, ki bodo zagotovili enako redne pogoje za vsa podjetja in države članice v skupnosti. Ne na zadnje pa se moramo vprašati, kako je to povezano z ustrezno uredbo in z izvajanjem tretjega svežnja in tudi z predpisi, ki jih spoštuje že nekatere države članice in ki se spoštuje tudi na ravni skupnosti. Treba se seveda izogniti nepotrebnim naložbam verjamemo, da lahko to uresničimo s tem, da se vlada in industrija o tem seveda podrobno pogovarja. Mi pa smo pripravljeni, da nadaljujemo s tem dialogom. Najlepša hvala. Prisrčna hvala, gospod Kramer, za te zelo kratke in natančne informacije. To bomo zagotovo vodili tudi razpravo. Naslednji je na vrsti profesor dr. Mark, profesor dr. Mark Oliver Becuge, direktor Raziskovalnega inštituta za energetsko gospodarstvo Univerze v Kölnu. Profesor Becuge. Gospod profesor, vi ste na vrsti, lahko začnete. Uh, Gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami in da z vami delim naslednje misli. Najprej seveda moram povedati, da smo v našem raziskovalnem institutu upravili posebne raziskave in to se bo navezovalo tudi na uh, pripombe prejšnjega govornika. Potem pa bi rad uporabil rezultate te raziskave in rad bi tudi podal nekaj predlogov in stališč v zvezi z predlagano uredbo. Kakor sem že dejal, januarja smo bili priča motni v oskrbi s plinom v Ukrajini. To pa je tudi pomenilo naslednje. Spravi prišlo je do velike preusmeritve poti plina v Evropi, kajti pozimi so ponavadi iz vzhoda proti zahodu. In tukaj na presolnici vidite tudi oba modela. Se pravi, prvi se navizuje na normalni dan v zimi, drug pa eh, se navizuje na to krizo in na preusmoritev te poti. Se pravi, raziskava je tudi pokazala to, kar smo že danes povedali in pokazali. To pa pomeni, da model zelo jasno prikazuje, da so bile zaloge pomembne, zlasti zaloge iz Nemčije in Italije, poleg zalog iz vzhodne Evrope. Model prikazuje tudi dva naslednja pomembna vidika. To pa pomeni, da nam ne bi uspelo dobavljati plin v vzhodno Evropo tudi v tistih primerjih, ko bi morali vse načrtovati se strani eh, nacionalnih vlad. Kajti, če bi se poslužili tega pristopa, bi vseeno naleteli na motnje. In ta model pravzaprav ne more biti eh, primerljiv z dejanskimi motnjami. Vidimo pa, da se tem motnjam pravzaprav nismo mogli eh, izogniti zaradi samih fizičnih omejitvah v omrežju. Druga ugotovitev pa je naslednja. Zaloge iz Italije bi uporabili v veliki večji meri, kot smo jih uporabili v krizi. In to seveda tudi uh, postavlja nekatera vprašanja o tem, kako je, so v Italiji ravnali z zalogami. Ta model tudi prekazuje učinek Eh, sistema na mejne stroške dobave s plinom v nekaterih delih Evrope. Tukaj vidite tudi razlike v cenah zaradi motnje. V rdečih delih, eh, to so deli, ki jih v krizi eh, nismo mogli priskrbeti s plinom. Poleg tega na tej prosovnici ne vidite naslednjega. Se pravi, razlike v cenah, ki smo jim bili priča v uh, Nemčiji, te razlike odsekavajo tudi našo raziskavo. In celotna Severna Evropa pravzaprav ni trpela zaradi krize. Motnje v oskrbi s plini so bile pravzaprav osredotočene v vzhodnji Evropi. Povedali smo tudi, da so bili obrat, povratni tokovi ključni in da vse zmogljivosti niso mogle poskrbeti za povratni tok. Zato smo tudi upravili simulacije za 40 dni. To pa tudi pomeni, da smo lahko z vsemi plinovodi zagotovili dvosmerni tok. Iz te prosovnice pa lahko vidite naslednje. Tudi, če lahko zagotovite vse dvosmerne tokove, da je vseeno prišlo do moten v tem delu Evrope, se pravi v januarju. Dvosmerni tokovi ne rešijo samega problema. Najbolj pomembno pri dvosmernih tokovih pa je naslednje. Se pravi, če se pogledamo eh, ta tok iz Turčije v Bulgarijo, s tem smo zmanjšali te rdeče dele na samem zemljevidu drugimi besedami potrebujemo dodatno infrastrukturo poleg uh, dvosmernih povratnih tokov. Potem še nekaj besed o samih zalogah. Rekli smo, da je bila vloga zalog ključna. Dejali smo tudi, da je bila Evropa prav, uh, uh, da je imela srečo na tem področju, kaj ti same ravni v zalog v različnih državah Evrope so se razlikovale. In na poslovnici lahko vidite, da so bile ravni zaloge ob koncu aprila veliko manjše, kakor so bile aprila leta 2008. Zima leta 2008 in leta 2009 pa uh, je bila uh, zelo primerljiva. Zakaj je to problematično? Predvsem iz naslednjih razlogov. Imeli smo še dodaten element, se pravi, to je bila ekonomska in finančna kriza v Evropi, ki je privedla do uh, manjšega popraševanja po plinu. Tukaj smo tudi simulirali raven zalo, ki bi bili priča, če bi bilo popraševanje leta 2008 in leta 2009 enaka, kakor leta 2007. In seveda, če bi imeli tudi iste temperature. to pa tudi pomeni, da daljša kriza oziroma daljša zima februarja in marca bi uh, eh, Evropo postavila v položaj, ko ne bi imela dovolj oskrbe z plinom. S tem smo samo prikazali uh, niti okoliščine, ki se ne navizujejo toliko na samo popraševanje in ponudbo na področju trga s plinom. Vseeno pa smo s tem pokazali, da pa če imela kriza uh, svoje učinke. Iz, kaj smo se pa naučili iz te raziskave? Se pravi, če smo uporabili model, potem smo si izbrali neke idealne okoliščine. In industrija plina na, se je na to krizo odzvala tako, kakor smo mi simulirali. Seveda, uh, šlo je za nekaj izjem uh, pri zalogah uh, iz Italije, vendar pa smo vseeno videli, da se je industrija odzvala po svojih najboljših močeh sodelovanje med industrijami je bilo uh, ad hoc narave, vendar pa je bilo zelo učinkovito. Vseeno pa smo uh, ugotovili, da je treba še ukrepati. V Evro evropskem omrežju, v uh, primeru izrednih razmer, imamo fizične zastoje. In seveda, če hočemo uh, izboljšati zanesljivost oskrbe, je slednje tudi treba odpraviti. In to smo že danes omenili. To je tudi naša največja prednostna naloga. Potem smo ugotovili tudi naslednje. Se pravi, da so bile ravni uh, zalog uh, ključnega pomena in da bi, bi, ne bi bile zadostne, če bi bila zima uh, hujša in daljša. Oziroma, če bi eh, kriza trajala dlje kakor 40 dni. To je naša druga prioriteta, ki se moramo posvetiti v prihodnosti. Tretjič, eh, priča smo bili nekaterim omejitvam na področju čezmene solidarnosti. Omenil sem že Italijo in potem so bili še drugi morebitni primeri, kjer uh, bi uh, se lahko soočili s temi izzivi. Se pravi, kako lahko Evropa dolgoročno zagotovi solidarnost na področju oskrbe s plinom. In ne na zadnje si moramo pogledati eh, tudi dejstvo, da je obladovanje krize včasih lahko zelo kompleksno, predvsem zaradi uh, pomankanja preglednosti in uh, poenotenja in usklajevanja pravil v tem uh, sektorju. Res je, da so se regulatori in uh, podjetja odzvali uh, ustrezno. In priporočil bi bilo, da bi morda nekatere omejitve, s katerimi se soočajo podjetja, tudi omilili. To smo se naučili od uh, te krize in zato bi vam radi ponudili naslednje predloge. Mislim, da je priporočljivo, da imamo pristop na ravni skupnosti in načelo subsidijarnosti v izrednih primerjih eh, je treba formalizirati. Poleg tega smo tudi pripričani, da je standardizacija, usklajevanje po Evropi nujna, če se hočemo v prihodnje uspešno soočiti s krizo. Vseeno pa moramo eh, doseči napredek v naslednjih področjih. Kriza namreč pokazala, da se je trg zelo hitro odzval na krizo. In sam odzivni čas je bil ustrezen. Včasih uh, smo tukaj naleteli na težave glede samega prenosa uh, plina iz ene države v drugo državo. skrbi nas, da če bomo načrte za ravnanje v izrednih razmerah preveč formalizirali, da bi lahko ti načrti uh, ovirali trg, da se ustrezno in dovolj hitro odzove na izredne razmere. Se pravi, ti načrti ne smejo biti preveč togi, ampak morajo biti dovolj prošnji, da bodo lahko trgu omogočili, da se ustrezno odzove na krizo. Drugič, pripričani smo, da če se bo uh, država in oziroma Evropska komisija uh, sama odzvala na krizo, da to morda ne bo pomenilo uh, najboljših rezultatov. Kajti trg bo moramo prepustiti, da uh, se sam odzove na krizo. Poleg tega mm, dvosmerni tok ni vedno ekonomsko učinkovit. Zato se moramo izogniti nepotrebnim naložbam na tem področju in še ne na zadnje, kazalnik ena minus ena, na minus ena ni uh, ustrezen, kajti mislimo, da ne bomo z njim zagotovili zanesljivost oskrbe s plinom. Kajti, če si pogledamo krizo januarja, potem smo lahko tudi pripričani, da sam ta kazalnik N-1 uh, ne bi bil dovolj. In zato smo pripričani, da moramo na tem področju narediti še nekaj korakov. Tukaj imamo nekaj predlogov, s katerimi bi želeli izboljšati trenuten predlog. In ti predlogi so naslednje. Moramo razlikovati med eh, tistimi deli trga, ki so konkurenčni in tisti, ki so regulirani v prvem delu moramo zaupati tržnim mehanizmom tudi v primeru krize. Največje tveganje pa je, da bi se države članice umešale v samo krizo in bi recimo uporabile svojo politično moč, eh, ki jo imajo eh, v podjetjih. Tako bi lahko seveda tudi spodbujale svoje nacionalne cilje in ogrožale evropsko solidarnost kot sem že dejal, ne verjamemo, da je najboljša rešitev, da se tudi Evropska komisija uh, odzove in umešava v krizo. Mislim, da je bolje, da bi uh, uvedli sankcije kasneje. Poglejmo si sedaj tisti del trga, ki je reguliran. Se pravi, tukaj bi morali podpirati tudi samo delovanje trgov, zagotoviti standardizacijo in uskaljevanje in poenostaviti postopke za ravnanje v izrednih razmerah. In na zadnje bi tudi predlagali naslednje, se pravi, hočemo zamenjati kazalnik N-1 z posebnim pristopom, ki eh, temelji na sistemu. Kajti, če si bomo na nacionalni ravni pogledali samo kazalnik na minus ena, potem ne moremo upoštevati zajemno delovanje med različnimi državami članicami, ne dobimo celotnega pregleda, kaj se pravzaprav dogaja v celotni Evropski uniji. Ne nazadnje bi rad omenil tudi, eh, da je treba povdariti infrastrukturo. in ne toliko same postopke. Postopki so uh, koristni, vendar pa nam uh, ne bodo dovolj pomagali, če ne bomo imeli vzpostavljene zadostne infrastrukture. Se pravi, če hočemo zagotoviti uh, zanesljivost oskrbe s plinom, potem moramo imeti tudi odvečne zaloge in to moramo tudi ustrezno financirati. Seveda, ravni zaloge so pomembne, zato je treba določiti in tudi spremljati te ravni zaloge. In to so že omenili pre, prejšnji predhodniki. Najlepša hvala. Prisrčna hvala. Dobili smo zelo dosti informacij. Zdaj pa um, moramo se organizirati tako, da bodo vsi, ki hočejo, lahko vprašanja tudi postavili. Uh, Prvemu dajem besedo kolegu Vidal Kvadrasu, ker je poročevalec, potem pa prosim, da se prijavite za razpravo. Vidal Kvadras. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik torej kot poročevalec za to področje bom poskušal priti do določenih sklepov, ampak na tej točki razprave je prvo, kar želim storiti, to, da se najlepše zahvalimo vsem udeležencem na tej predstavitvi. In eh, Mislim, da mi je zelo dobro uh, uspelo v zelo kratkem času podati bistveno, uh, bistvene točke vsebine, zato jim predlagam, da morda v prihodnje postane evropski poslanci. Uh, poleg tega pa je za člane in članice tega odbora uh, zelo dobro, da vse, kar ste omenjali, je v skladu uh, z našimi razmisleki, z našimi vprašanji in mnenji. To je torej za nas zelo dobro, kajti včasih, ko imamo to vrstne javne predstavitve, slišimo neka mnenja ali stališča, ki, ki so zelo oddaljena od naših vidikov. E, Tukrat pa mislim, da, ste, da so vaše stališče zelo blizu stališčem našega odbora, kar eh, nas zelo veseli. Tu pa sta dve točki, ki bi jo rad izpostavil in eh, prosim vas bom, če lahko nadaljevanju pokomentirate. Najprej je tu sam koncept zaščitenih odjemalcev. Eh, kar nekaj vas je to omenilo in eh, morda bi tu želeli slišati kaj več drugič pa, eh, kljub temu, da ste. Vsi izrazili določeno skepso, kar zadeva en minus ena kot dober kriterij. Torej, želeli bi eh, z vaše strani slišati bolj podrobno analizo tega vprašanja. E, morda lahko poveste, kakšne so tehnične in praktične težave e, pristopa N-1, zato da bi e, na podlagi tega lahko bolje sprejemali odločitve. Prisrčna hvala. Predlog, da najprej poslušamo še nekaj vprašanj oziroma komentarjev, naslednji je na vrsti kamaljo. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vsem govornikom za zelo zanimive predstavitve. Vsekakor se strinjam z zadnjim govornikom, kar zadeva to, da bi se dejansko morali osredotočiti na infrastrukturo in na financiranje eh, presežnih zmogljivosti, kajti to je res potrebno v Evropi. Imam pa nekaj vprašanj povezanih s to odločitvijo. Eh, potrebujemo nadaljno diverzifikacijo infrastrukture in eh, tudi diverzifikacijo dobav, zato da bi v Evropi tukaj napredovali. Ali eh, se ne bi morali bolj ozreti proti čezatlantski eh, osi in uh, morda preučiti tudi možnosti dobav iz držav Zahodne Afrike in pa da bi razmišljali tudi o večjem številu energetskih terminalov v Evropi, ki bi jih lahko uh, povezali uh, z Afriko. Uh, Potem pa še drugo vprašanje v zvezi s potrebnimi naložbami. pogosto je težava v tem, da so potrebne velike naložbe za to, da bi zagotovili zanesljivo uh, oskrbo in čisto tehnologijo. Eh, eden od govornikov je omenil eh, program spodbud in pa tudi prispevke uporabnikov. Po mojem mnenju pa to ni dovolj. Primer je naprimer država, odkudar prihajam, Portugalska tam imamo eh, dobavo eh, plina iz eh, terminala za utekočinjen eh, plin, eh, to mm, delimo s Španijo in eh, to smo v veliki meri financirali iz strukturnih skladov, ampak če upoštevamo finančno krizo, se zatavlja vprašanje, kako bomo v prihodnje eh, financirali naložbe v zmogljivosti. Kolega Svoboda ima besedo. Hvala, gospod predsedojoči. E, eh, hotel bi se pridružiti kot preočevalec v senci temu, kar je rekel poročevalec. Namreč e, imel bi pa tri vprašanja. Eno vprašanje se navezuje na to, kar je Vida Skvadra že vprašal. Namreč e, vprašanje zaščitenih odjemalcev. Komisija pušča dosti odprto, ali bodo, kako bodo te vla, nekatere vlade opredelile ta pojem. Um, mogoče bi bilo dobro, če bi referenti povedali, ali naj gre tu bolj za oži pojem, eh, ki naj bi bil opredeljen enotno za celotno Evropo, ali pa da se posti državam članicam možnost, da sami opredelijo ta pojem, da vključijo tudi srednja in mala podjetja. Uh, mogoče tudi elektrogospodarstvo. Druga zadeva je vprašanje eh, skladišč. Vprašanje portugalske kolegice eh, je Eh, pokazalo, da je to treba povezati tudi z utekočinjenim plinom, eh, ker bi mogoče zaloge tega lahko nadomestile eh, zaloge zemljskega plina. Potem vprašanje, gospod Kramer, Mölcar so o tem govorili, namreč v tej uredbi ali naj bi bila vključena eh, dožnost, da se eh, razširi te, ta skladišča. Torej, mi smo govorili o eh, različnih eh, možnih ukrepih in mogoče bi bilo že zanimivo, da eh, se Mm, opredeli količina, ki naj bi bila na voljo, zato ker v posameznih državah članicah so te količine zelo različne in to bi bilo tako gospodarsko kot tudi eh, politično zanimivo. Avstrija ima mm, precej velike zaloge, ampak vprašanje je še, kaj se lahko tu naredi. Zadnje vprašanje, o katerem ni bil še govor, je eh, informiranje. Eh, torej obstaja kritika, da se eh, Na tiho dogovarjajo, skrivno dogovarjajo, da se eh, pogodb ne pošilja naprej in tako dalje. Gospoda Šmeltera bi hotel vprašati, kako to delajo regulatori. Ali eh, dobijo regulatori potrebne informacije, eh, kaj je z zaupnostjo, ali morajo eh, vedeti, kdo ve več, oziroma eh, ali eh, je potrebno dobiti informacije tudi od industrije eh, plina. Hvala naslednji kolega Šimanski. Mm, imam dve vprašanji. Prvo vprašanje je bolj splošno in uh, je namenjeno vsem povabljenim gostom. Ali sploh kaj vemo o uh, finančnih posledicah te regulacije eh, N minus ena in pa kar zadeva povratni tok. V časovnem načrtu, ki je v predlogu komisije. Zdaj je vprašanje, Ali bo to kratkoročno vplivalo na industrijo, ali obstajajo kakšne študije na to temo, kako bo to vplivalo na industrijo? In drugo, eh, specifično vprašanje gospodu Betcugeju, vi ste omenili, da v zadnji eh, krizi oskrbe z plinom, eh, da je obstajalo dosti omejitev pri čezmejnem sodelovanju. Eh, kaj je bilo uh, ozadje teh omejitev, ali so bile to politične zadeve, tehnične uh, razlogi, kaj je bil pravzaprav razlog za te omejitve. Hvala lepa. Če se strinjate, še eno vprašanje. Paskva. Ďakujem za slovo, pán predseda. Uh, úvodom by som sa vrátil k skúsenosti z januára. Uh, dve... Gospod predsedujúci, Eh, naj se povrnem na izkušnje iz januarja dva, eh, letošnje leto. Slovaška je bila precej prizadeta zaradi eh, plinske krize v tistem času in takoj na začetku je treba povedati, da ima Slovaška republika ogromne zaloge plina. Torej, z vidika porabe ne bi smelo biti težav, tudi v času krize bi država in gospodarstvo lahko morala brez težav prestati zimo ampak eh, vendarle eh, na Slovaškem nismo imeli ogrevanja. Eh, tri tedne je stala industrija in to zato, ker so bile zaloge v rokah zahodnoevropskih podjetij. Tudi Češka je ukrepala sramotno, ko je omogočila prenos plina preko Češke. Češki eh, tehniki pa so pomagali slo, na, Slovaški, da je na koncu vendarle premustila to krizo. Morda nas v prihodnje ne bi smelo zanimati samo, kje so zaloge plina, ampak eh, tudi kakšni so odnosi med državami in med eh, evropejci pravzaprav. Eh, sicer nam grozi, da imetniki zalog bili eh, na državam, kjer so ta skladišča, ne dovolijo, da jih spustijo. Srečna hvala. Drage kolegice in kolegi, imam še veliko prijav. Zdaj pa ne vem, ali Se strinjate, referenti, da še damo enemu besedo, potem pa odgovarjate. Hvala, predsedujoči. Tudi jaz bi se hotel referentom prisrčno zahvaliti za zelo zanimive informacije. Hotel pa bi postaviti dve vprašanje eno vprašanje se navezuje na eno um, informacijo uh, profesor Becugeja. Vi ste govorili uh, o pomankanju čezmejne solidarnosti. Uh, torej, jaz bi vas pa prosil, da mogoče to mal bolj natančno uh, pojasnite, predvsem uh, v zvezi z vprašanjem, uh, kakšna je preventivna odgovornost držav članic eh, v zvezi z solidarnostjo do drugih držav članic, kako se to lahko uh, uredi in ali imate za to tudi Eh, možnosti pristopa, torej, eh, tako tehnično kot tudi politično. Eh, drugo vprašanje pa je naslovljeno gospodu Švecerju in opet profesor Becigeju. Vi dva sta govorila o potrebi in o tem je govorilo tudi več strokovnjakov vlaganja v dodatne infrastrukture. O čemer pa nihče ni govoril, je bilo vprašanje, ali mogoče investicije v zmanjšanje porabe plina prav tako lahko prispevajo k uspehu, to se pravi bolj učinkovita up, eh, izraba plina. Ali bi bilo to mogoče boljše kot vlaganje v dodatno infrastrukturo? Možno obstajajo tu določene eh, zadeve, ki bi jih bilo potrebno pregledati in vključiti v celostno strategijo za oskrbo z plinom. Zato bi hotel torej odgovor na to vprašanje. Hvala. Zdaj pa dajem eh, strokovnjakom možnost za odgovore, po možnosti kratke, gospod Šmelcer. Ja, začel bom z vprašanjem o opredelitvi eh, zaščitenih odjemalcev. Mi smo mnenja, da bi ta pojem mora biti popolnoma jasen, Eh, v uredbi in ne bi smel biti preveč omejevalj. Eh, pri tem je potrebno upoštevati, da ravno večji odjemalci, se pravi industrija, eh, kot tudi plinske elektrarne, imajo možnost substitucije, to se pravi, da lahko prejde na druge vrste energentov. Zato mislim, da bi torej ta pojem Eh, zaščiteni odjemalci, moralo biti, moral biti čist jasen, eh, mogoče, da bi bili vključeni tudi majhna gospodarska podjetja. Drugo vprašanje, na katero bi odgovoril, je vprašanje obveznosti eh, pri eh, zalogah. Torej, tu je treba upoštevati, da posamezne države so zelo različno opremljene v zvezi s tem in v tistih državah, kjer teh zalog ni oziroma ni v zadostni količini, eh, bi eh, lahko zaradi tega imele večje dodatne stroške. Mi se nahajamo v liberaliziranem trgu in tu obstaja možnost, da eh, oskrbovalci v eni državi lahko delajo zaloge tudi v drugi državi. Eh, seveda eh, to je odvisno od tržnih pogojev, osnova za to bi morali biti pogodbe in morali bi imeti transparenten dostop do zalog. In Eh, jasne bi morali biti tudi eh, pogo, pogoji v pogodbi eh, se, eh, in pa eh, velikost eh, zalog. Eh, še eno vprašanje se je osredotočilo na to, kako funkcionira eh, monitoring pri eh, tokovih eh, plinov, ali lahko trg še prevlada oska grla. Eh, v času eh, To se pravi, tu potrebujemo Eh, kot agencija, ki to ocenjuje pravilno eh, informacije, torej pravilne osnove, moramo vedeti, kakšna prožnost v pogodbah obstaja. To se pravi, vse pogodbe za dobavo eh, vsebujejo omejitev 10-15 odstotkov. To se pravi, to je količina, ki jo lahko dobavitelji še dobavijo. In eh, ta podatke morajo biti znani, zato da se lahko oceni eh, situacijo, ali se lahko to reši še z eh, tržnimi ukrepi ali pa je potrebno vključiti druge ukrepe. Hvala. Mogoče samo kar zadeva standard N-1, mi mislimo, da je to primern standard in to se vidi ravno na področju investicij v povratni tok, da te eh, vlaganja niso eh, zelo visoka, da so pa zelo učinkovita. Tu gre v glavnem za majhne eh, vlaganja in mislim, da je tu predvsem pomembno to zaradi stroškov, torej ta standard n minus ena, pri tem pa moramo paziti, da eh, delimo eh, infrastrukturne standarde od zmogljivosti, eh, tako da eh, obstaja potem možnost, da lahko eh, trgovci z plinom eh, svoj plin dobavljajo tudi eh, preko drugih eh, možnosti. Hvala, gospod Kramer. Najlepša hvala, gospod predsednik. Če mi dovolite, bi se odzval na nekaj vprašanj, kajti nedvomno bodo tudi ostali odgovorili na nekatere omenjene zadeve. Prvo, na kar bi se rad odzval, je bilo vprašanje v zvezi z dokočinjenim plinom in uh, trg. Uh, uh, Čezatlantski torej trg, ki vključuje tudi Zahodno Afriko. Uh, Eh, nekaj projektov tukaj teče in industrija aktivno preučuje eh, večjo diverzifikacijo eh, z naložbami v terminale za ponovno uplinjenje. Kar nekaj tovrstnih projektov je v Atlantski obali, med drugim v Belgiji, v Rotterdamu, kar nekaj projektov je tudi v sredozemlju. Uh, torej veliko napredka eh, vidimo na tem področju. Glavno vprašanje na tem področju eh, do sedaj je seveda bilo dobro, imamo terminale, gradimo terminale, ampak ali bomo dejansko dobivali tudi utekočinjeni plin. Um, tukaj je Eh, zelo pomembna tudi eh, bistveno večja proizvodnja nekonvencionalnega plina v ZDA, kar je že omenil eden od ostalih govornikov. In eh, obstaja pa tudi potencial za konvencionalni plin v nekaterih državah članicah. Vprašanje pa je seveda, ali bo mogoče priti do dogovorov med industrijo in med vlado, zato da bo lahko prišlo do odgovornega izkoriščanja teh virov. In eh, mislim, da bo konvencionalni plin še nekaj časa na vrhu dnevnega reda, ker gre za zelo zanimivo temo. Torej kombinacija večjega števila terminalov za utekočinjen plin v povezavi z boljšo uh, dostopnostjo utekočinjenega plina in pa tudi večja količina konvencionalnega plina, torej vse to bi pomagalo, bi bistveno pomagalo zmanjšati randljivost na motnje v oskrbi. Enako pa to velja za projekte, ki tudi že tečejo v številnih delih Evrope za nadgradno že obstoječih plinovodov. Postavili so tudi vprašanje v zvezi z naložbami. Naše izkušnje kažejo, da so naložbe seveda ključno vprašanje. E, stvari e, so danes teže, kot so bile kdaj e, prej. Ne dvomno se vsi zavedate razlogov. Eh, ampak vendarle velika podjetja resno razmišljajo o naložbah. Ključno vprašanje pa je, ali bo eh, donos teh eh, naložb tak, da to od teh ta tveganja, v katerega se podjetja spuščajo. Kaj ti le, le kadar bodo koristi za obe državi dovolj velike, bodo podjetja pripravljena vzpostavljati čezmejne povezave in uh, tukaj bo potrebno praviti kar nekaj dela in tudi novi regulatorni organ se bo ukvarjal s tovrstnimi vprašanji. Eh, vsekakor bo potrebno zagotoviti, da bo raven naložb na obeh strani meje taka, da se bo to obojim izplačalo in eh, imamo eh, nekaj takih primerov. Eh, zdaj trenutno razmere še niso eh, uh, v, najbolj ugodne, zato imamo um, nekakšno eh, nelogično mrežo, ki je posledica zgodovinske dediščine. Eh, potem je bilo tu še vprašanje o skladiščenju. Številne pobude obstajajo na področju skladiščenja, kar nekaj je projektov po Evropi. Seveda pa gre za vprašanje podzemnih skladišč, kajti niso vse to vrstne zmogljivosti že iz, čisto iz geološkega vidika primerne za to vrstno skladiščenje. In eh, seveda pa je tudi tu vprašanje, ali, so, eh, tu, eh, ali je dovolj uporabnikov te skladišč, da je mogoče doseči podpis pogodb in da se lahko pod, ti projekti uresničijo in v kolikšni meri so podjetja pripravljena v to vlagati vendar pa tu eh, seveda, ker tukaj prihaja do težav, ne pomeni, da bi nujno morali uvesti uh, obvezne, uh, obvezne skladiščenje, obvezne zaloge. Potrebno je uh, preučiti, kje so oska grla v različnih scenarijih. In tukaj se zelo strinjam z govornikom z Kölnske univerze. Uh, Eh, seveda pa v nekaterih primerjih bi bil potreben tudi eh, dotok javnih sredstev. Eh, potem pa finančni učinki N minus ena. Tudi tukaj gre za vprašanje različnih scenarijev, ampak v določenih scene, scenarijih, če bi uporabili tako grobo rodje, kot je N minus ena, bi lahko nastali stroški v višini več milijard evrov. In pa še zadnja točka, ja, učinkovitost je izredno pomembna in mi kot infrastrukturna podjetja izrazito podpiramo vsa prizadevanja za bolj učinkovito rabo zemljskega plina. To zmanjšuje stroške, zmanjšuje našo narivost in zato si moramo za to kar največji meri prizadevati. Hvala. Hvala lepa, gospod Bojemen. Najlepša hvala. Tudi sam bom izbral nekaj vprašanj, ki so bila zastavljena. zaščiteni odjemalci, kdo so. Mislim, da je to vprašanje, na katerega morajo odgovoriti politiki, koga želijo eh, zaščititi. Z tehničnega vidika pa lahko rečem, da je to kdorkoli, ki si sam ne more zagotoviti eh, oskrbe. To so torej tisti odjemalci, ki nimajo neposrednih pogodb eh, z distributerji ali s proizvajalci. Eh, Eh, oziroma ki nimajo alternativnih virov, če pride do prekinitve dobave plina. Poročevalec pravi, da uh, čuti nekaj skepticizma, kar zdeva en minus ena. Vsekakor ne z moje strani. Uh, sicer sem uh, zastavil nekaj vprašanj uh, v zvezi s tem, kako je to oblikovano v tej uredbi, kako je to zasnovano, ampak načeloma kriterij en minus ena uh, Eh, ki pravi, da bi regija ali država morala biti pripravljena na eh, motnje v delovanju infrastrukture, mislim, da je to zelo dober pristop. Potem pa je seveda potrebno to bolj podrobno preučiti, kaj je smiselno storiti in kaj eh, ne, kar zadeva plinovode, ki prihajajo od proizvajalcev ali od terminalov ti so seveda izključeni, ampak infrastruktura mora biti odporna na motnje in z eh, tega vidika mislim, da je to zelo dobro načelo. Kar zadeva skladiščenje, kot je gospod Kramer že povedal, eh, tukaj tečejo številne pobude in rekel bi, da ni komercialni vidik tisto, kar jih ovira. Eh, temveč gre za to, da je določene pobude težko uresničiti preprosto eh, zaradi tega, ker eh, ljudje določenih tovrstnih zadev pač nočejo imeti na svojem dvorišču in eh, zato je določene projekte težko uresničiti. Eh, ne vem pa, če je zato najboljša rešitev, da obve, uvedemo obvezne zaloge, dokler ne vemo, kolikšne meri lahko trg sam to razreši. Ko gre za obveznosti, eh, je potrebno upoštevati okoliščine vsake državi, vsake regiji in preučiti, kaj je potrebno, zato da bi se izognili motnjem. Za nekatere je morda najboljša rešitev dejansko, da se uvedejo obvezne zaloge. Naprimer, Mačarska ali pa Italija sta se odločili za to pot, vendar pa to ni nujno rešitev, ki je dobra za vse. E, to je seveda odvisno od okoliščin v posamezni državi. Kar pa zdaj v tekočinjen plin, ja, veliko zmogljivosti uh, je v gradnji, veliko zmogljivosti nastaja, tudi Združeno kraljestvo je dober primer uh, velikih zmogljivosti za utekočinjen plin. To bi bilo zelo koristno, če bi obstajal tudi povezovalni vod v zahodno uh, in vzhodno Evropo, če bi bilo to, to vrstna skrba potrebna. Uh, Eh, vendar pa je potrebno vedeti, da eh, smo s tem tudi bolj izpostavljeni globalnemu trgu, mednarodnemu trgu. Eh, ko govorimo o klasičnih plinovodih, je to zelo regionalne narave. Utekočinjen plin omogoča večjo prožnost, kar zdeva izbira virov. In trenutno se priključuje v mreže veliko zmogljivosti za utekočinjen plin eh, bližnjem vzhodu v Afriki, ampak eh, kar zadeva ocene za prihodnost, se je potrebno zavedati, da na ta način vstopamo na globalni trg. Podobno kot pri nafti je mogoče eh, tudi tekočinjen plin brez težav prevažati s tankerji, ampak potem je potrebno vedeti, da konkuriramo tudi s Kitajsko in Indijo za iste vire. Kar pa zdaj pa finančne posledice te uredbe. Gospod Pečige je že podal nekaj številk o tem, kakšne bi bile naložbe v povratni tok v primerjavi z gospodarsko škodo. In mislim, da so prav to tiste številke, ki se jih moramo zavedati. Ker te ne glede na to, kakšna je uredba, eh, končni cilj je preprečiti gospodarsko škodo in škodo gospodinstvom zaradi prekinitev dobave. In eh, težko, da, ta višina te škode je lahko zelo eh, visoka. In če nimamo zadostnih zmogljivosti, ustrezne infrastrukture, je torej škoda lahko zelo visoka. In mislim, da sem s tem odgovoril na vprašanje, ki so mi bila zastavljena. Hvala, profesor Becuge. Ja, začel bom z vprašanji, ki so bila naslovljena neposredno name, potem pa bom dodal še nekaj komentarjev v zvezi s tem, kar so povedali ostali govorniki. Kar zadeva čezmeno solidarnost, mislim, da je tukaj potrebno nekaj pojasniti. Kolikor vem, ni nobenih jasnih znakov, da bi prišlo do pomankanja čezmejne solidarnosti, vendar pa naš model v določeni meri kaže, da tukaj obstajajo odprta vprašanja, sploh kar zadeva italijanske zaloge in uporabo italijanskih zalog in tudi kar zadeva to, kar se je zgodilo na Slovaškem ob koncu krize. Torej ta opažanja našega modela so usklajena s tistim, kar e, vemo iz e, tiska in iz pogovorov z ljudmi v industriji. Vsekakor pa ni nobenih trdnih dokazov, da bi nam manjkalo čezmejne solidarnosti. Je pa to pomembno vprašanje, s katerim se je potrebno ukvarjati, ko govorimo o tovrstni uredbi. In zato, da bi se lotili te teme, je zelo koristno imeti standardizirane, usklajene kriterije v vseh 27 članicah eh, glede tega, eh, kakšne so varnostne zaloge, ki bi jih bilo potrebno zdrževati. Eh, seveda pa je vprašanje tudi, kako upravljati s temi zalogami. Če si sredi zime, kot se je to zgodilo, januarja se je seveda potrebno odločiti, koliko plina sprostiš iz zalog in koliko ga pustiš v zalogah, ker moraš biti pač pripravljen še na februar in marec. In tukaj mora bi bilo zelo dobro, če bi imeli usklajene kriterije. Po, eh, zaslu, po zaslugi evropskega trga, pa pač je zelo pomembno, da imamo uh, eh, to vrstna načela za celotno Evropo, kajti plin lahko brez težav prevažamo iz ene države v drugo. Uh, drugo vprašanje, ki je bilo naslovljeno neposredno name, pa je vprašanje v zvezi z učinkovitostjo in popraševanjem po plinu. Eh, zelo hvaležen sem za to vprašanje, ker tu odpira še eno zelo pomembno vprašanje. Analiza, ki sem vam jo pokazal, uporablja eh, podatke o trenutni, eh, po trenutnem popraševanju, ko, go, ko analiziramo eh, neke potencijalne scenarije eh, za januarsko krizo na podlagi popraševanja januarja. Seveda je eh, uresničevanje ložb v infrastrukturo dolgoročno početje in eh, v mestnem času se popraševanje lahko spremeni, lahko eh, naraste zaradi večjega popraševanja za proizvodnjo elektrike, lahko pa tudi upade zaradi večje učinkovitosti porabe, spoh naprimer v gospodinstvih. In zato, da bi ocenili zanesljivost oskrbe, je potrebno eh, gledati vsaj eno desetletje naprej v prihodnost in oblikovati ustrezne scenarije, ki upoštevajo vse te učinke, kaj te le na ta način lahko zagotoviš, da boš trden eh, vsaj še eno desetletje in na podlagi tega tudi odločiš, katere so prednostne naložbe. In uh, gospod Šmelcer in njegova agencija mislim, da eh, trenutno počnete ravno to in to je prava pot. Še nekaj komentarjev bolj splošne narave, najprej kar zdeva kriterij N-1. Eh, ne želim, da bi kdo rekel, da trdim, da ni koristno to načelo. Je dobro načelo, ampak ni zadostno. Ne vključuje v celoti evropske razsežnosti. Uh, Ravno tako pa ni povsem jasno, kako, to, kako ta kriterij vključuje povezave med posameznimi državami. Skratka, to je potrebno kombinirati z evropsko razsežnostjo, z evropsko perspektivo. Poleg tega pa tukaj ni vprašanja volumna, to je obsega porabe, to je pomembno predvsem, kar zadeva zaloge. Uh, hkrati pa pušča predvsem manevrskega prostora za interpretacije, kar ni preveč koristno. Potem pa še glede utekočinjenega plina, kratek komentar, strinjam se z oceno, da uh, večje število zmogljivosti za utekočinjen plin povečuje zanesljivost oskrbe. Uh, če bi imeli tudi tukaj presežne zmogljivosti, bi bilo to uh, koristna, ampak eh, vprašanje je, kdo bi vlagal v presežne zmogljivosti za tekočinjen plin, če jih potem ne bi uporabljali. Eh, oziroma, če bi jih uporabljali samo v primeru krize, kdo bi seveda to financiral. Potrebno pa je opozoriti tudi na to, da eh, to ni edini način, kako izboljšati zanesljivost oskrbe. Naprimer, eh, severni tok v povezavi z južnim tokom, tudi na ta način bi lahko eh, povečali količine dobavljenega plina eh, v vzhodno Evropo, če bi bila prekinjena dobava preko Ukrajine. Torej, to kaže, da, tudi, da so ravno tudi plinovodi ravno tako pomembni kot eh, druga infrastruktura. Enako velja seveda za Nabuko in druge velike projekte v sredozemlju. Potem je tu vprašanje o višini zalog in o tem, ali bi tukaj morala obstajati določena obveznost, ki bi že bila zapisana v uredbo. Moje osebne stališče je naslednje. Rekel bi, da eh, bi to vsekakor moralo biti vključeno v predlog da je potrebno opredeliti določene standarde glede ravni zalog in da je potrebno zagotoviti nadzor na evropski ravni. Hkrati pa so potrebna tudi določila glede tega, kaj se zgodi, ko uh, bo Evropa prišla do zaključka, da eh, ravni zalog niso več v skladu z vzpostavljenimi kriteriji. Mislim, da na tej točki. ni več potrebno govoriti o neposrednih prispevkih v, k tovrstnim eh, strateškim zalogam. Vendar pa je potrebno jasno vedeti, kaj se zgodi, če Evropa ugotovi, da ne ohranja zadostnih eh, zalog plina. In pa še za konec naj ponovim komentar, ki sem ga že podal in sicer v zvezi z vprašanjem o spornih informacijah, ki naj bi jih eh, plinska industrija posredovala komisiji v primeru krize, zato da bi bilo komisijo omogočeno, da neposredno poseže na trg plina. Eh, po mojem branju te uredbe, oziroma po mojem mnenju, je cilj te možnosti predvsem eh, potencijalno pomankanje čezmejne solidarnosti. Uh, kaj takega, kar bi se lahko zgodilo, če bi naprimer konkurenčna podjetja v eh, državi prišla pod določen politični eh, vpliv in se ne bi učinkovito odzivala na cenovne signale. To bi bilo seveda zelo slabo za evropsko plinsko industrijo, če bi se kaj to vrstnega zgodilo. Zato je, so potrebne določila, ki to rešujejo. Um, Tisto določilo, ki govori o neposrednji intervenciji komisije, pa mislim, da gre predaleč in uh, sam bolj zagovarjam uh, mehanizem naknadnega sankcioniranja, kajti na ta način bi lahko zagotovili, da uh, se bodo podjetja ravnala v skladu z načeli konkurence. Prisrčna hvala, da nam počasi primankuje časa. Kolega Han, ni ga tu. Uh, kolega Tsoukalas. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να πληροφορηθώ σε ποιο ποσοστό... Yes, bon, čist kratek. In sicer hotel bi nekaj informacij, hotel bi vedeti, ali eh, imamo podatek, koliko odstotkov je utekočinjenega plina in kako se to potem kaže v eh, krizi. Eh, In še eno vprašanje, ali je možno eh, premostiti krizo iz zalog utekočinjenega plina. Eh, mi eh, vidimo to tako, da je obstaja veliko drugih možnosti pri transportu, ampak mogoče bi lahko eh, bilo to pri evropskem scenariju tako, da se eh, uporablja v celoti utekočinjen plin. Kaj vi mislite o tem? A je to možnost? Eh, in eh, predvsem pri teh novih projektih, kot je Nabuko in tako dalje. In eh, s tem bi, po mojem, lahko zmanjšali tudi odvisnost eh, od eh, Rusije. Ampak ali ne obstaja potem tu nevarnost, da bomo odvisni pa od koga drugega? Naprimer, če bo, dobivamo plin iz Irana preko Turčije. Slišali smo, da odvisnost Evropske unije tudi Eh, obstaja tudi pri naravnih rezervah eh, zemljskega plina do 2013. O tem bi hotel nekaj slišati. Eh, hvala, predsedujoči, tudi jaz bom zelo kratek. In sicer bi hotel reči, da smo imeli veliko srečo v zadnji krizi, ker je bilo nekaj pozitivnih okoliščin, drugič pa ni nujno, da bo to eh, spet tako, če bo prišlo do krize. Zato bi govoril o naslednjih zadevah. Eh, prvič je en minus ena. In sicer bi eh, gospoda eh, Bojca hotel vprašati, kako to zgleda z eh, tem eh, standardom, eh, ali obstaja kakšna možnost, da se nadomesti ta en minus ena ali pa se ga dopolni. Eh, poleg tega bi hotel vprašati, kakšno je, kakšno je financiranje tega vprašanja. Ali mislite, da eh, če naprimer podjetja eh, v normalnih razmerah, um, imajo dobiček pri tej zadevi. Da, če pa je potrebno vzpostaviti omrežja, eh, ki bi bila primirna eh, za eh, premostitev pomankanja pri oskrbi, ali obstaja potem možnost, da se v tem primeru uporabi druga finančna sredstva. Zdaj ne vem, ali je to moralno vredno. Poleg tega sem hotel reči, da strateška načelna vprašanja, ki jih je potrebno rešiti, je okrepljena navezanost eh, oskrbe z plinom v celotni Evropi. Prisrčna hvala, gospod Karas. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tukaj uh, sem se pogledal prvo prosojnico, se pravi uh, dobro delovanje trgov, tudi ne bo zagotavlja dobro skrbo in zanesljivo skrbo z eh, plinom. Se pravi, moramo zaupati mehanizmom trga tudi v primeru krize. Uh, to je res nekaj nevrednega in čudovitega. Vseeno pa moram izpostaviti, da če hočete imeti tržni mehanizem, morate imeti delujoči trg. Zato pa morate poskrbeti, da lahko plin iz enega dela Evrope pride v drug del Evrope. V prvi prosojnici ste tudi določili ceno 80 do 90 milijonov evrov. Eh, vendar gre tudi za to, da bi naložbe v vzhodni del Evropske unije eh, imele posebni eh, donos. Ali lahko govorite tudi o sami ceni, eh, ki eh, bi nastala, če bi eh, povezali vse dele Evrope? Kaj pa tisti deli Evrope, ki nimajo nekih povezav z ostalimi deli Evrope? Koliko nas bi stalo, če bi hoteli vzpostaviti te povezave? Se pravi, kakšna bi bila cena teh povezav? Hvala lepa, Chichester. Uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi gospod Režina je že pojasnil moje vprašanje, ko je gospod Abitsugo prosil, da uh, spregovori več o svojem sistemu stress testing. Tudi jaz bi rad ponovil to vprašanje. Potem imam pa še vprašanje za gospoda Van Bomena, mislim, da je rekel, da ni za uh, eh, 60-dnevno omejitev. Zakaj ne? Danes govorimo namreč o izrednih razmerah in ne o strukturnem pomankanju uh, oskrbe s plino. Mislim, da je 60 dni dovolj za same izredne razmere. Kajti, če po 60 dneh ne bi našli rešitve, potem se nam sploh ni treba uh, truditi na prvem mestu, kajti to potem postane strukturni problem. Poleg tega so mi tudi predlagali, da bi izguba desetih odstotkov oskrbe z plinom sprožila uh, izredne razmere. Morda bi morali postaviti višji oziroma nižji pra prak. Kakšne je vaše stališče na tem področju? In ena zadnja še vprašanje za gospoda Kramerja. Zanima me, kaj si vi mislite o naslednjem. Se pravi, slišal sem, da imamo več zelo plina, kakor smo predvidevali, predvsem zaradi sprememb na trgu. Dobili smo seveda večjo učinkovitost na trgu in podobno. In tudi uh, sam utekočinjen plin je spremenil razmere na trgu. To pa tudi pomeni, da ne bomo tako odvisni od uvoza iz vzhoda, kakor smo bili v preteklosti in kakor smo v sedanjosti. Ali je to samo kratkoročno, ali je ta optimizem samo kratkoročen zaradi recesije? Ali pa uh, se lahko obetamo dolgoročne spremembe na samem trgu? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Thank you very much. Moje vprašanje je naslednje. Gre za varnost in zanesljivost skladišč za oskrbo s plinom. Morda je to zelo lokalno vprašanje zame, vseeno pa je vprašanje, ki se ga moramo vsi zavedati. Uh, Blizu mene imamo skladišče z nafto in velikega požara in to bi največji če ne seče po koncu druge svetovne vojne. In prav ta požar se je zgodil nedeljo ob 4 zjutraj. Če pa bi se bil zgodil kadarkoli drugje, pa bi to pomenilo seveda veliko izgubo življenja. Seveda ljudje, ki jih jaz zastopam, so zaskrbljeni eh, zaradi varnosti teh skladišč. Poleg tega moram tudi povdariti, da imamo zelo uh, staro tovarno za skladiščenje plina. Se pravi, na otoku, uh, do katerega je šla samo ena cesta. Zato me seveda zelo veseli, ko ste omenili standarde za vzdrževanje in da ste tudi uh, omenili, da skladišča morajo upoštevati Eh, dobre standarde vzdrževanja. Sedaj pa bi rada slišala vaše mnenje o naslednjem. Ali moramo poštevati tudi eh, te skrbi naših državljanov o sami varnosti pri gradni skladišč? Najlepša hvala. Uh, thank you. Uh, actually, my tudi jaz uh, podpiram predhodno govornico, kajti na nizozemskem verjamemo naslednje. Se pravi, gre za ukrepanje v izrednih razmerah. Kaj je pravzaprav opredelitev krize? Rada bi slišala uh, vaše mnenje o tem, kajti jaz sem sama razumela, da Evropska komisija podpira uh, eh, deset odstotno skrbo z energijo, mi na nizozemskem pa eh, najmanj 20 odstotkov. Se pravi, kaj to pomeni? Hvala lepa. Zdaj pa dajem referentom spet možnost, da na kratko govorijo največ minuto dve. Mogoče se lahko osredotočite na vsak na kakšno vprašanje, da ne bi vprašanj ponavljali. Izvolite. Jaz bi začel z financiranjem infrastrukture, vlaganja naložbe, eh, predvsem za zanesljivost, za varnost oskrbe. Tu obstajata dve možnosti. Ali gre za vlaganje, ki je tržno, se pravi eh, transport, kjer je dosti vprašanja, eh, povpraševanja, kjer se to tudi zahteva in torej to so vlaganja v infrastrukturo, ki se je lahko potem tudi prodaja. In, uh, en del eh, vlagan eh, se nanaša na te, na ta vlaganja. Se pravi, eh, to povečuje prožnost v dobavljanju plina. Obstajajo pa tudi vlaganja v izgradnjo, ki so e, mišljene predvsem za primer krize in ti stroški. E, upoštevajo potem v stroških omrežja in eh, te je treba seveda priznavati. Eh, in pomembno je, da pa ima ta investicija tudi korist za druge države in v tem primeru se morajo seveda eh, družbe med seboj dogovoriti in porazdeliti stroške. Mogoče v tej zvezi ne smemo pozabiti na relacijo stroški transporta, oziroma voda. To so stroški, ki znašajo 7 eh, do 10 odstotkov celotne jih stroškov. Torej, če bi se ti stroški podvojili, to ne bi, eh, bilo, eh, ne bi bil velik eh, strošek. Kar zadeva opredelitev krize. Mm, izkušnje, ki smo jih mi izbrali, izhajajo iz tega, da kriza ni takrat, kadar lahko z običajnimi sredstvi eh, problem premostimo. In eh, to je treba oceniti v okviru eh, kriznega monitoringa in smislu tega je tudi, da pustimo reševanje trgu, dokler je to le mogoče. In torej trg naj bi čim dalje funkcioniral. Stvar je tudi v tem, da je kriza šele takrat, ko eh, trg tega, te situacije ne more več eh, prevladati. In eh, potem se seveda poslužujemo drugih virov, bil je govor tudi o Nabuku, torej tu mi moramo vzpostaviti alternativne možnosti transporta, tu gre za različne projekte. Eh, če pogledamo, kakšna je potreba po plinu v Evropi, predvsem eh, eh, dodatna poraba za plinske elektrarne, potem so vsi ti projekti upravičeni, to so različne transportne možnosti, ki so zagotovo prednost za Evropo. Gospod Kramer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da se najprej odzovem na vprašanje v zvezi z utekočinjenim plinom. Nažalost, uh, eh, nimam uh, nekega konkretnega odgovora na vaše vprašanje, potrebujemo še več raziskav na tem področju. Dovolite mi pa, da povdarim bolj splošne vedike utekočinjenega plina, ki nam bi lahko pomagal v primeru moten v oskrbi s plinom. Sveda dobro je, da imamo terminal za utekočinjen plin. Seveda, eh, treba seveda pa se dogovoriti, kdo bo dobavljal utekočinjen plin v terminal, zlasti v tistem času, ko ga potrebujemo. In to moramo tudi upoštevati. Potem pa še glede same določitve cen, se pravi, da bo eh, dobava utekočinjenega plina konkurenčna, tako da bo dobavitelj pravzaprav upošteval vse predpise. Prej smo že podarili, da smo pričače dale večjemu uh, trgu otekočinenega plina. To pa tudi pomeni, da uh, je tovor veliko krat preusmerjen v tisti trg, kjer uh, bodo zanj odšteli uh, največ denarja. Se pravi, zastavi se vprašanje, ali lahko uh, poskrbimo za zanesljivost oskrbe z otekočinenim plinom. Uh, tudi če ne morete na vašem trgu plačati najvišjo ceno za utekočin in plin. No, o tem se je treba tudi dogovoriti. Potem še nekaj besed o a, a, prenosu utekočinjenega plina. Tukaj še a, nismo priča nekim oskim grlom. Vprašanje je predvsem, ali lahko zgradimo terminal, ali lahko poskrbimo za oskrbo z utekočenjenim plinom po ceni, ki je sprejemljiva za dobavitelja. In potem seveda moramo imeti uh, ustrezne predpise in dogovore, ki zagotavljajo uh, naložbe. Potem še nekaj besed o samem financiranju, kako bo industrija plačala za to oziroma kdo bo plačal za to. Lahko vam samo postrežem s primeri, ki sem jim bil priča na tem področju. Se pravi, v primeru uh, izrednih uh, okoliščin, recimo imamo tudi zaloge nafte, vendar nočem primerjati uh, nafto z uh, plinom, vseeno tudi uh, pri zalogah z nafto se vlada odloči, uh, kakšne minimalne ukrepe mora sprijeti. In če uh, industrija ne bo zagotovila določene ravni uh, goriva, potem se morajo stroški za to porazdeliti po celotnem trgu. In nekateri pravijo, da je to seveda zelo praktičen pristop. Potem pa smo še slišali vprašanje o, o nedavnih o, izjavah, da imamo še več zalog plina, kakor pa smo mislili. Res je, industrija si zelo prizadeva, da bi našla priložnosti in našla nove vire nafte in plina. Govoril sem že o nekonvencionalnemu plinu v Združenih državah Amerike, ki seveda tudi pomaga samim razmeram v Ameriki. Potem pa imamo še utekočinjen plin. Uh, To sta seveda dobra primera, kako to koristi ne samo nam, ampak tudi drugim. Vseeno pa bomo videli, kakšne so te priložnosti v Evropi in na evropskem trgu. Potem pa se še zastavlja naslednje vprašanje. Ali je Evropa konkurenčna na globalni ravni kot uh, uh, destinacija za utekočinjen plin zunaj Evrope? Ne samo finančno, ampak tudi v smislu, uh, da bo lahko zgradila ustrezno infrastrukturo in sicer pravočasno, tako da bomo seveda lahko prenesli ta plin na tiste trge, ki ga potrebujejo. In tukaj seveda eh, moramo poštevati tretji energijski svežen. Ali imajo vse države članice v Evropski uniji tudi ustrezen okvir, da lahko zgradijo ustrezno infrastrukturo? finančna skupnost po drugi strani pa uh, hoče vlagati v infrastrukturo, uh, eh, vokolikor bo do donosi na vlaganje seveda ustrezni. Strinjam pa se tudi z opozorilom, ki smo ga slišali. Se pravi, da moramo seveda upoštevati recesijo in da je popraševanje če dalje manjše vse napovedi, tudi konzervativne napovedi, uh, kažejo k temu, da bomo v prihodnje priča večjemu vozu v Evropsko unijo. Predvsem zato, ker se proizvodnja v skupnosti uh, umika in krči, in zato pač moramo uporabiti tudi uh, bogate vire zunaj skupnosti in moramo spostaviti infrastrukturo, da bomo lahko ta plin prenesli v Evropo. Še nekaj besed o samem skladiščenju plina. To je seveda zelo pomembno vprašanje. Do sedaj smo imeli ogromno uspeha. Sen pa moramo biti zelo oprezni in poskrbeti moramo za to, da bomo uh, ustrezno vlagali v vzdrževanje in zamenjavo ustrezne infrastrukture. Hkrati pa se moramo zavedati, da obstaja novo strokovno znanje, zlasti pri izolaciji novih terminalov za utekočinjen plin. Ti so seveda uh, zelo dobre, kajti pri tem smo uporabili najboljše strokovno znanje, s katerim smo zagotovili tudi varnost uh, te infrastrukture. Pomembno je tudi, da nacionalni prostovni organi izmenjajo svoje izkušnje in informacije ter strokovno znanje. Uh, Še nekaj besed o sami opredelitvi krize. Strinjam se s prejšnjim govornikom. Se pravi, ko razmišljamo o ukrepih za obladovanje krize, moramo najprej poskrbeti, da so vsi projekti na področju infrastrukture utekočinjenega plina in podobno ustrezno izvedeni in da imamo zato tudi ugodno okolje. Šele potem moramo zelo selektivno pogledati uh, določena os, oska grla in kako lahko obravnavamo v sodelovanju z industrijo in ostalimi deležniki. Resrčna hvala. Še enkrat prosim, da ste čim krajši, zato ker časa nimamo več. Gospod von Boheven. Jaz bom zelo kratek. Seveda, Bolgariji smo pomagali z utekočinjenim plinom, ki ga je uvažala iz Grčije. Seveda po, nismo imeli pa ustreznih pogodb. Zato je pač to trajalo več tednov. Omejitev 60 dni, seveda ali sem za oziroma ali sem proti tej omejitvi. Tukaj seveda razlikujem, kakor sama uredba, med standardi za infrastrukturo in standardi za dobavo. Prvi standardi pomenijo, da Eh, lahko z infrastrukturo kljub številnim odpovedim zagotovimo plin. In tukaj sem seveda rekel 60 dni, ali ne bi vedno imeli nek mehanizem, s katerim bi lahko infrastruktura v vseh okoliščinah uh, prenesla plin v ciljno točko. Seveda situacija na področju uh, standardov za uh, dobave pa drugačna. Še nekaj sprožilcev za izredne razmere. Tukaj lahko rečem samo naslednje. Države članice in Evropska komisija morajo trg zelo tesno spremljati. Trg se veliko krat zelo dobro odzove na motnje v skrbi s plinom. Razen, če nimamo dokazov, da uh, se trg na Eh, te izredne razmere ne more odzvati, potem eh, lahko komisija in države članice posredujejo. Če pa je to seveda že vnaprej določeno, v katerih okoliščinah se lahko komisija umeša, potem eh, bi mm, s tem lahko seveda uverjali sam trg. Če nekaj besede o sami varnosti, predhodni govornik je že o tem povedal, da se je industrija ustrezno posvetila zagotavljanju varnosti. Treba je tudi upoštevati dejstvo, da skladišča, ne samo na področju mm, tekočinjenega plina, so uh, območja, kjer smo včasih pridobivali plin. Še nekaj besed o sami dobavi plina, ali bomo imeli dovolj plina v prihodnosti. Vsako leto smo v zadnjem desetletju našli več virov plina, kakor pa smo ga porabili. Enako pa ne velja uh, za Evropo, kajti plinska polja v uh, Evropi uh, pač izginejo. Prisrčna hvala in še zadnji. Uh, on the stress test, which was asked. Še nekaj besed o teh stres testih. Ta pristop mora se stojiti iz dveh sestavin. Prvič moramo imeti uh, podroben pretok uh, plina z vsemi podatki o zalogah in tudi minimalne standarde za dobavo. In enako velja tudi za uh, skrajne temperature v tednih, ki prihajajo. Se pravi, če to vključite v pretok plina in uporabite kazalnik N-1, potem lahko seveda začunete dneve, ki nas ločijo do same motnje v oskrbi s plinom. To pa tudi pomeni, da moramo upoštevati tudi ostale države članice. Se pravi, imamo državo članice, z katere uvažamo uh, plin in do, tam prihaja do moten. Sedaj bomo imeli več uh, poti tega prenosa in če imamo te državi motnje, potem se soočamo še z več tveganji. In s kazalnikom minus ena lahko tudi izračunamo uh, koliko dni nas še loči od same motnje in lahko tudi vidimo, katera država bo najbolj trpela zaradi prekinitve z oskrbo s plinom. Pomembno pa je, da je ta model toka s plinom eh, sprožen čim prej. Drugič, mislim, da morajo pravzaprav odjemalci plačati za odvečne zmogljivosti. Zato pa potrebujemo tudi neke predpise, da bomo videli, kako lahko pristojni organi ravnajo z odvečno zmogljivosti. In zato se moramo tudi izogniti odvečnim naložbam na sam nacionalni ravni. Zato potrebujemo uh, eh, neko skrajen evropski sistem. Še nekaj besed o dolgoročnem uh, razvoju trga s plinom v Evropski uniji. Dolgoročno naši modeli kažejo naslednje. Res je, vtekočinjen plin uh, je nekaj, kar uh, bo pridobilo v veljavnosti na sami svetovni ravni. Če pa pogledamo Evropo, pa je za Evropo zelo pomemben plin iz plinovodov, ki plin prenašajo iz pli, uh, držav, ki so zelo blizu Evrope. Rad bi še dodal naslednje. Prvič, gre za varnost skladišč. Obstajajo številne razlike uh, glede kakovosti skladišč po vsej Evropi in vse to je povezano tudi z geološkimi razmerami in danostmi in jih ne moremo spremeniti. Zato moramo seveda uh, okrepiti zanesljivost skrbe s plinom in zato moramo imeti uh, pretok s plinom na sami evropski ravni. In moramo uporabljati tiste skrbišča, ki so zato tudi najbolj ostrozna. Se prej ste rekli tudi, da bomo z nabukom povečali odvisnost od uh, Turčije. Recimo, če omenim Turčijo, imamo dvosmerne tokove med Turčijo in Bolgarijo in to bi seveda tudi pomagalo uh, Bolgariji in Romuniji, da bi se izognili krizi. Ti obratni tokovi iz obeh držav v Turčijo, pa seveda povzročijo večje sistematične stroške v Turčiji. Evropska unija pa mora poskrbeti, da bo Turčija pripravljena pokazati to solidarnost v primeru krize in da bo seveda zagotovila tudi potrebna finančna sredstva. Najlepša hvala. Prisrčna hvala, dovolite, da se govornikom, eh, strokovnjakom, referentov prisrčno zahvali. Eh, prosim tudi, da mi oprostite, ker sem na koncu vas mal preganjal. Ampak eh, zdaj je vprašanje, ali bi htela komisija zdaj kaj dodati ali pa bo to v kakšni naslednjih razprav. Hočete vi kaj povedati? imate možnost. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vem, da vam primankuje časa, vseeno pa bi rad odboru čestitev, da je organiziral to obravnavo, ki je seveda zelo zanimivo. Vse, kar smo slišali, seveda odsekava tudi razmišljanja v svetu in parlamentu. To pa tudi pomeni, da smo dosegli nek konsens, se pravi, da moramo doseči napredek v zvezi s predlogom uredbe. Kajti nihče pravzaprav ni napadal samo na čelo, uh, na katerem temelji uredba. Jasno je, da je treba uh, uredbo še izboljšati, imamo tudi zelo dobre predloge za to. Jasno je, da so standardi za infrastrukturo in dobavo ključni elementi, ki jih uh, moramo seveda najprej bolje razumeti in izboljšati. Se pravi, eh, kriterij n minus ena ni nekaj, kar lahko uh, takoj razumete in zato ga je treba tudi nadalje pojasniti. Moramo imeti standard za infrastrukturo, to ste danes tudi zelo jasno pokazali, nimamo dovolj infrastrukture, s katero bi zagotovili, da bo uh, enoten trg ustrezno deloval oziroma da bi ustrezno deloval januarja. Glede samih stroškov, sam načrt za oživitev gospodarstva Evropske unije že namenja velika finančna sredstva za financiranje povezav in za financiranje povratnih tokov. Potem moramo seveda zaščititi tudi odjemalce. In seveda zastavlja se vprašanje, v koliki meri jih hočemo zaščititi. Na tem področju moramo imeti usklajen pristop in zmanjšati število zaščitenih odjemalcev, drugače bomo morali za to odšteti uh, res ogromno denarja. Potem pa še nekaj besed o samem uh, sektorju z električno energijo, kajti motnje v skrbi s plinom lahko postane tudi motnje z oskrbo z električno energijo. Oba dve vidika sta namreč tesno povezana. Še nekaj besed o sami regionalni razsežnosti. Sama uh, uredba, sam osnutek uredbe tudi to omenja. Na tem področju moramo izraziti solidarnost. Solidarnost moramo uh, zagotoviti. Se pravi, solidarnost mora biti ugrajena v same načrte za odziv na motnje s oskrbo s plinom. Re, regulatorji Evropska unija, države članice in tudi ustrezna podjetja se morajo odzvati z veliko mero solidarnosti, ko se soočajo s krizo. Potem pa še nekaj besed o samem kriteriju N-1. Tudi uh, ta kriterij je treba bolj podrobno pojasniti. Se pravi, še nekaj besed o tem, da je najbolj koristno, da se vmešava tudi Evropska komisija recimo to smo storili z načrtom za balsko povezavo. Gospod predsedujoči, dobra novica pa je naslednja. Moramo seveda oblikovati scenarije na modelih, da bomo tudi videli, kako motnja v skrbi s plinom pravzaprav vpliva na Evropsko unijo. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem gospe Kaljete kot eh, poročevalki odbora Imko besedo. Hvala za vašo potrpežljivost, zdaj pa imate besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, govorila bom v svojem maternem jeziku. Es gribētu pateikties ekspertiem par ļoti bagāto Najlepša hvala za to zelo zanimivo razpravo, kajti veliko tistih zadev, o katerih smo se pogovarjali v odboru in ko so omenili tudi strokovnjaki tukaj. Najprej želimo jasno opredelitev zaščitenih odjemalcev. Ta opredelitev mora biti realistična in enaka za vse države članice. Drugič. Želeli bi si jasne opredelitve zaščitenih odjemalcev, vključno z gospodinstvi in bolnišnicami. Če bodo zaščiteni vsi odjemalci, to pomeni, da pravzaprav ne bo zaščiten nihče. V odboru IMKO smo prepričani, da je potrebno zanesljivost oskrbe povečati na tri načine. Plinska podjetja, države članice in pa Evropska skupnost. Zato moramo opredeliti odgovornosti in vlogo plinskih podjetij v primeru krize. Najprej želimo podariti vlogo tržnih mehanizmov v, tudi v kriznih pogojih. Namreč eh, poskrbeti moramo, da bodo ta podjetja, dokler bo to le mogoče, eh, delovala. In eh, zadnje, kar pride na vrsto, so potem eh, izredni ukrepi. In pa na zadnje še, kar zadeva izmenjavo informacij. Zelo podpiramo komisijo, Eh, glede tega, da je potrebno več posvetovanja s komisijo, preden se sklenejo pogodbe s tretjimi državami o dobavi plina. Člani in članice odbora IMKO so prepričani, da je tudi to nujno vključiti v uredbo, namreč eh, solidarnost tako, kar zadeva čezmejno solidarnost, kot tudi solidarnost znotraj držav. Kaj te le na ta način lahko zaščitimo najbolj ranljive odjemalce. Ne na zadnje pa ne smemo pozabiti, da je zanesljivost oskrbe s plinom ni uh, samo energetsko vprašanje. Imeti moramo tudi besedilo, ki uh, vključuje obnovljive vire energije. Sploh glede na to, da praznujemo 20-letnico paca Berlinskega zidu in da praznujemo uh, vstop v veljavo Lizbonske pogodbe. Grozijo nam prekinitve dobave z vzhoda in pripravljeni moramo biti zaščiti svoje državljane, zato da bomo omogočili stabilno dobavo plina. Zavedati pa se moramo, da, na, eh, da kriza lahko pride že v bližnji prihodnosti. Evropski parlament se mora zato hitro odzvati. Zanima nas, oziroma v našem interesu je, da bo ta uredba ratificirana čim prej. Veseli pa smo tudi sodelovanja, ki smo mu priča pri pripravi te uredbe. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa kolegica. Zaključili pa bomo s našim poročevalcem, gospodom Vidal Kvadrasom. Chairman, Najlepša hvala. Najprej naj se še enkrat zahvalim eh, strokovnjakom, ki so se prijazno odzvali na naše povabilo in eh, so prišli sem v naš odbor. In zelo me veseli, da se strinjam z večino njihovih predlogov, kar bo seveda odraženo tudi v osnutku mojega poročila. Še posebej sem tudi sam prepričan, da je najpomembnejša obramba v času krize popolnoma integriran in dobro delujoč notranji trg. Vsi akteri se strinjajo, da uh, so uh, v času zadnje krize uh, kljub omejitvam v delovanju trgov vse skupaj dokaj dobro prestali. In uh, tako kot je bilo večkrat poudarjeno, uh, v krizah v zadnjih letih problem ni bilo pomankanje plina, ampak je bila težava v fizičnih omejitvah že obstoječih povezovalnih vodov eh, ter tudi v nacionalno osredotočenih politikah, ki so omejevale prost pretok plina, kadar je bil ta potreben. Eh, moja interpretacija predlagane uredbe je zato, da se je komisija odločila, da uh, se loti virov težav v času zadnje krize. Mi v parlamentu pa ne smemo pozabiti tudi na tiste, ki sami niso imeli težav, pa so vendarle bistveno prispevali k rešitvi. Naši gostje pravijo, da Uh, bodo politiki tisti, ki, ki bodo predelili, kdo so zaščiteni odjemalci in moj edini odziv je najlepša hvala. Povsem se strinjam eh, z vašo oceno pomena eh, povratnih tokov eh, pom in pomena akcijskih načrtov za preventivo, kajti krize so lahko zelo različne. Kar pa zadeva vprašanje skladiščenja oziroma zalog, mislim, da bi se morali tega vprašanja lotiti v kakem drugem predlogu, glede na to, da gre za zelo kompleksno vprašanje. Strinjam se pa, da je pomembna preglednost ter tudi zaupnost eh, podatkov. Eh, v drugem krogu odgovorov ste bili bistveno bolj pozitivno nastrojeni do načela en minus ena, ampak eh, različni akteri iz um, različnih kontekstov uh, so v dvomih glede trenutnega predloga, ker je tehnično nekoliko zapleten. Mislim, da se tega v osnutku svojega poročila, vsaj v prvem osnutku, ne bom še lotil, zato da bomo imeli več časa za analizo. Sam mislim, da bi načelo N minus ena moral biti glavni dejavnik subsidijarnosti držav članic, kajti vsak nacionalni model lahko uh, vsebuje bistvene razlike, kar zadeva uh, trg plina. Za zdaj <coughs> besedilo, kar zadeva načelo N minus ena, Eh, je po mojem mnenju preveč togo, da bi dejansko omogočalo subsidijarnost. Zelo pomembno vprašanje, ki je bilo tudi eh, izpostavljeno, je delitev stroškov za infrastrukturo in eh, za naložbe, od katerih ima koristi več držav. To so ključni elementi, ki jih moramo obravnavati. Mislim, da svežen za notranji trg z energijo že vzpostavlja postopke, ko gre za čezmejno infrastrukturo. In zato je pomembno, da smo zelo dosledni in da poskrbimo, da bo ta predlog združljiv s tretjim energetskim svežnem. Eh, osnutek svojega poročila bom to sredo poslal v